ta direktiva bo bolje odražala javne prakse pri procesu javnega naročanja in to bo imelo tudi izrazite učinke na trgu. Ti ukrepi bodo skupaj zagotavljali posredovanje jasnih tržnih signalov, ki bodo dolgoročni na osnovi česar bodo lahko proizvajalci, pristojni organi in investitorji bolje načrtovali prehod v obdobje nične, ničnih emisij. Ta direktiva je prvi in pa pomemben korak na poti do razokličene naše mobilnosti in pa do vizije nič do leta 2050. Najlepša hvala. Komisarja. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu odbora za promet in turizem ima besedo gospa Deli, ki pa ni prisotna trenutno, morda bo lahko spregovorila kasneje. Uh, Potem pa imajo besedo politične stranke, najprej Evropska ljudska stranka ima besedo gospod Piper za minuto in pol. Izvolite. President. Hvala za besedo, draga komisarka. Okolje, varstvo, okolje, varstvo. Kako lahko to dosežemo na evropski ravni? Ja, z zavezujočimi cilji za države članice, tudi z več energetske učinkovitosti. Mislim, da smo marsikaj storili tudi na področju ekodizajna, pa tudi okoljevarstva. Mislim, da tukaj smo za evropske cilje. Ne smemo pa se preveč spuščati v podrobnosti, zlasti v mesta, kajti za to so odgovorne države članice. Mislim, da smo s tem sem storili medvedjo uslugo, zlasti kar zadeva javne razpise v naših regijah. Mislim, da je Evropska unija tukaj popolnoma oddaljena od realnosti v državah članicah. Ti javni razpisi za električna vozila za avtobuse in tramvaje, to je treba se prepustiti lokalnim in regionalnim skupnostim, kako bo to Brusel urejal. Se ni nič nenavadnega, da se bodo potem naši državljani spet jezili na tem, da Evropska unija posega v njihovo pristojnost, tako da bo naša politična skupina v veliki meri zavrnila to direktivo. Hvala sedaj pa v imenu um, SND ima besedo gospod Dens za dve minuti. Uh, Najlepša hvala, predsednik. Zahvaljujem se gospodu Gržibu, gospej komisarki, pa tudi ekipi sveta. Odlično delo smo upravili skupaj, mislim. Gospod Gržib, ste zelo pravičen poročevalec, in to pravim popolnoma iskreno, pogajanja med različnimi političnimi skupinami ste dobro usmerjali, čestitke za to. Ta dosje je zelo dober primer tega, kar naj bi tukaj počeli. In sicer višali ambicije na področju boja proti podnebnim spremembam, povečali naj bi tudi obseg vseh ukrepov, ko gre za čista vozila na naših cestah. To je sektor, ki največ prispeva k slabi kakovosti zraka in onesnaževanju v številnih naših mestih. Javna naročila predstavljajo približno 14 odstotkov BDP-ja Evropske unije in 75 odstotka novih avtobusov. In mislim, da je to plemenito delo, zagotovili naj bi sredstva za čista vozila ki jih bomo uporabljali v javnem sektorju, na osnovi česar bodo države članice lahko dosegle podnebne cilje. Do leta 2030 naj bi bilo 65 odstotkov čistih, kot je zapisano v direktivi. Evropska komisija in vlade držav članic pa mora poskrbeti za ustrezna sredstva, tudi na ravni pristojnih organov. Ampak kolegom Tudi v ELS moram povedati, da potrebujemo ambiciozne cilje. Ne moramo enostavno čakati, da se bodo stvari s časom razvile in izboljšale in bomo prišli do cilja. Te težke odločitve moramo sprejeti zdaj. Priča smo protestom ne le v nekaterih državah šancah, ampak vseh. Mladi protestirajo za skrbljeni državljani tudi in zdaj moramo ukrepati. In zato sem zelo ponosen, da smo naredili prvi korak v to smer. Obenem pa si seveda tako parlamenti kot mesta želijo najbolj ambiciozne cilje, države članice pa temu nasprotujejo. To je dejstvo. To sem se naučil v tem parlamentu, no glede na to, da sem Britanac, se verjetno ne bom vrnil v parlament, kdo pa ve, ampak vsem se lepo zahvaljujem, vsem, s katerimi sem sodeloval in če sem zdaj zadnjič na plenarnem zasedanju, ste vsi čudoviti, počnete to, kar je pomembno in upam, da se bom lahko vrnil, ter se od vas naučil še več. Hvala. Najlepša hvala, dragi kolegi in veliko, kolega in veliko sreče. Sedaj pa v imenu EKR ima besedo gospod Demes Makar za minuto in pol. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovana komisarka, kolegi in kolegice. Prej smo se pogovarjali o prvih standardih emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila, zdaj pa obravnavamo še en dosje, ki zadeva čista in energetsko učinkovita vozila. Skušamo spodbuditi proizvodnjo takšnih vozil. To je pomemben signal. V času zadnjega glasovanja tega parlamenta jutri bomo imeli dve možnosti. Lahko se odločimo za zelo praktične ukrepe za boj proti negativnim posledicam podnebnih sprememb in pa proti nesnaževanju zraka. Menimo, da so javna naročila pomemben vzvod za prehod v nizkooglična mobilnost in vlade morajo zagotoviti dober zgled. Naša vlada, flamska vlada, je zavezana trajnostni politiki javnih naročil. Mislimo, da potrebujemo tak switch over, takšen prehod, boriti se moramo proti podnebnim spremembam. Tudi zrak v naših mestih se mora izboljšati, vsaj pri nas. Za mojo stranko, NVA, je bistveno, da izbiramo tehnološko neutralne rešitve, torej ne le vozila na osnovi električnih baterij, ampak tudi druge rešitve, hibridna vozila, potem naravni zemljski utekočinjeni plini in tako dalje. Vse te tehnologije moramo uporabiti, če želimo poskrbeti prehod v nizkooglično mobilnost. Ja, Najlepša hvala, sedaj pa v imenu Alde ima besedo gospa Bilbao Barandika za dve minute. Izvolite. Hvala za besedo, draga komisarka. Najprej bi rada čestitala poročevalcu, pa tudi vsem poročevalcem v senci za dobro opravljeno delo. S to direktivo moramo in bomo zmanjšali izpuste za 20 odstotkov do leta 2025. Tukaj pa moramo slediti realizmu in jasnosti, tako da ne bomo več razpravljali o dizlu, ki je že tako ali tako povzročil številne prepreke in nam je tudi onemogočil zmanjšanje emisij. Poleg tega pa smo zaradi tega plačali tudi zelo hudo socialno ceno. Zlasti se to odraža v brezposelnosti. Mislim, da potrebujemo prehod na nične emisije. Tako je realizem, jasnost in predvidljivost. To so načela, ki morajo nas voditi pri našem delu in ostale države so upoštevale vse te principe naložbe so zelo pomembne in naložbe morajo biti gotove, tako da bomo imeli tudi s temi vlaganji določene koristi. Mislim, da moramo za to politiko tudi spodbujati industrijo, ki se bo razvila in bo pravzaprav razvijala čim več energetsko učinkovitih vozil pri tem pa bomo seveda pomagali našemu okolju, pa tudi sami mobilnosti. Ne na zadnje pa ne smemo pozabiti tudi na nove načine za dostopanje do vozil. Če pomislim tudi na samo življenjsko dobo kamionov, sedaj je ta že kar pri 13 letih, na začetku v letu 2007 je bila pri osmih letih. Kaj pa to pomeni, da s tem zaviramo inovacije in to je seveda slaba novica za okolje, kakor tudi za vse državljane. Gracias, grazie mille. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu GUE NGL ima besedo gospa Konečna za minuto in pol. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegy. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, kot veste, nisem bila najbolj zadovoljna z izidom medinstitucionalnih pogajanj. Kaj je rezultat tega dogovora glede čiste mobilnosti? Menim, da nalagamo prevelike zahteve za proizvajalce v smislu zmanjševanja emisij. No, to je verjetno vse. Besedilo direktive za spodbojanje čistih in energetsko učinkovitih vozil naj bi začel oblikovati trg za čista vozila. Mislim, da nismo dovolj ambiciozni. Vse to, kar zadeva javna naročila, to bomo dobili prepozno in obenem določbe vsebujejo številne vrzeli. Proizvajalci bodo morali plačevati na milijarde evrov, zato da bodo razvijali nova čista vozila, ampak kdo jih bo kupoval, če javni sektor na to spremembo ni pripravljen. Države članice so si umile roke in prepustile vse breme proizvajalcem. Pogovarjali ste se tudi o gradbinskih vozilih, ki ne bodo prispevali k nekim konkretnim zmanjšanjem emisij. Prav tako menim, da obdobje prehoda ni dovolj dolgo, prekratko je, tudi to ni sprejemljivo. Tudi časovnice niso najboljše. Evropski parlament je svoje stališče prodal preveč poceni in ta dokument je le senca tega, kar bi lahko bil in zato tega ne morem podpreti. Mile, thank you very much. Prima di dare la parola. Najlepša hvala, preden besedo predam naslednjemu govorcu, ker zadnjič v tem mandatu predsedujem temu zasedenju in bi se želel zahvaliti vsem, čeprav je danes prisotnih zelo malo poslancev. Zahvaljujem se vam, da ste mi dali to možnost, da sem lahko podpredsednik parlamenta. Skušal sem vam služiti z veliko predanostjo in z vso zavezanostjo, da se bom držal zavez, ki sem jih uh, dal uh, pred letom in pa, ko ste me izvolili. Zato se vam še enkrat zahvaljujem vsakemu posebej in vse najboljše tistim, ki bodo kandidirali na naslednjih volitvah, zato da bi skupaj delali za boljšo Evropo, na katero bodo vsi ponosni. E Zdaj pa v imenu zelenih ima besedo gospod Marcellesi za minuto in pol. Florent. Kot je še Greta včeraj povedala v Evropskem parlamentu, to je katastrofa in zato moramo sedaj ukrepati. Promet najbolj onesnažuje naše okolje. Danes bomo seveda sprejeli določene zaveze, tako da bodo države članice zmanjšale izpuste in tako bomo imeli tudi čistejši promet. To je seveda napredek, ampak kot smo že včeraj slišali, mislim, da moramo storiti veliko več kot pa dobro, ampak vse, kar lahko storimo. Revolucijo potrebujemo, revolucijo, ki je za zdravje in za okolje. Če se pogledamo Madrid in Valencijo, mi v Španiji sedaj seveda stavimo na trajnostni mobilnosti. Če se pogledamo recimo Madrid, imeli bomo 100-odstotno ekološke avtobuse in že lani smo izboljšali kakovost zraka v Madridu. To je pot, ki jo moramo ubrati vsi in to je tudi možno. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Vulken za eno minuto v imenu skupine SND. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Avtobusi, železnice, vse moramo nekako očistiti in počistiti. Dobro, da smo sedaj tudi ukrepali. Pri avtobusih je pa seveda tudi pomembno naslednje. Moramo imeti čiste, kajti avtobusi predstavljajo tudi 75 odstotkov velikega dela same flote. V Nemčiji imamo zelo dobre primere, recimo Berlin hoče biti do leta 2030 mesto brez emisij. Dobro, na pravi poti smo. Pomembno je, da imamo sedaj tudi avtobuse, ki so uh, na električni pogon, na takšen način bomo lahko seveda res dosegli to, kar moramo doseči. Najlepša hvala. Naslednje je gospa Šalde Moze za eno minuto v imenu SND. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Soočamo se z podnebnimi spremembami, vsi se tega zavedamo. Včeraj smo se sestali z Greto Thunberg, ki je povedala isto zadevo. Imamo velike težave z enakostjo, ki je, z, ki, ki je nimamo v vseh eh, državah in mestih. Imamo predlog za čisteša vozila in mislim, da je to del rešitve. Res, lahko bi cilje si zastavili više, lahko bi bili bolj ambiciozni, ampak vsaj nekaj počnemo, in postavljamo zavezojoče cilje za naše občine, ko gre za javna naročila, ko gre za nakup novih vozil. In to je zelo pomembne. S tem ne rešujemo nesneževanja zraka uh, in vseh okoljskih problemov. Gre pa za to, da prispevamo k temu in to je pomemben korak, ki nas pelje v pravo smer. In naslednji sklip par parlamenta upam, da bo še bolj veliko potezen, kot smo mi. To upam. Mislim, da bi morali pozdraviti dejstvo, da smo dosegli napredek v pravo smer. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Bulc v imenu komisije. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, najlepša hvala za to razpravo. Resnično sem vesela, da opažam podporo Evropskega parlamenta za ta predlog. Želela bi se znova zahvaliti poročevalcem in vsem poročevalcem v Senci za ta konstruktivna pogajanja, ki so nam omogočile, da smo zaključili postopek pravočasno, da lahko parlament ga sprejme, preden se razpusti. Skupaj z drugimi elementi eh, svežnja za mobilnost 1, 2 in 3 bo ta direktiva odigrala pomembno vlogo in nam pomagala doseči zmanjšanje emisij na v prometnem sektorju in to se zahteva za to, da bi eh, dosegli cilje iz Pariza COP21 in prek tega. In sprejetjem bo ta parlament eh, prispeval k tem doseganju teh ciljev že v obdobju 2020-2025. Preden zač, zaključim nekaj komentarjev, ki temeljijo na vaših komentarjih. Prvič, kar zadeva ambicioznost, raven ambicioznosti. Ja, res je, ta svežen in ta predlog je ambiciozen. Ampak točno to tudi potrebujemo. Obenem je zelo realističen predlog in je v skladu z uh, napovedmi na predvidevanje na trgu. In uh, eh, Eurociti, lokalne vlade, uh, občine, svet evropskih regij in občin je nedavno pisal Evropskemu parlamentu in romunskemu predsedstvu in je izrazil podporo predlogu komisije. Torej, da, lokalne ravni so pripravljene se boriti. Nakupna cena eh, brez emisijskih vozil, ehm, z električnih ali podobnih je zelo visoka trenutno. Res je. Ampak trenutna življenjska doba je že podobna konvencionalnim vozilom in cena se bo znižala v času tega predloga in potem ko bo, uh, zras, ko bo povpraševanje zraslo. Imeli bomo ekonomijo obsega. Finančna podpora je seveda potrebna, vendar pa smo pripravljeni uporabiti instrumente kot so EFSI, ESIF, SEF pa tudi bodoče instrumente, s katerimi bomo pomagali pri prehodu v nizko, uh, eh, eh, nizko emisijske in brezemisijske vozilja. Eh, recimo avtobusi, ki jih uporabljajo v številnih mestih, so že bili tako nakupljeni. Imamo jasne cilje glede javnih naročil in jasne cilje, kako bomo to omogočili. Potem še nekaj nekaj dodatnih informacij glede industrije. Junija 2018 je skupina vodilnih predstavnikov EBB, Alstrom, EDF, Škoda, Solaris, Ursus in drugi predstavniki so poslali odprto pismo svetu in so zahtevali više ambicije, kot jih je predlagala komisija. Eh, dejali so, da so pripravljeni sodelovati in torej imamo spobodo z obeh strani, popraševanje in dobave. In ne na zadnje bi želela potrditi to, kar ste omenili že vi. E, mesta nas že prehitevajo, prehitevajo zahteva, številne mesta in so zavezana temu, da bodo v naslednjih petih do desetih letih uporabljali brezemisijske avt, eh, avt, avtobuse. In druga mesta jim bodo sledila, kajti priznale bodo, da majhna in srednje velika mesta morda nimajo eh, še toliko znanja in denarja kot Amsterdam ali pa, pa, Pariz, ampak mi smo pripravljeni pomagati in združiti eh, naročila in potem lahko izpogajajo dobre, boljše cene v industriji zato se veselim sprejetja poročila gospoda Gžiba na plenarnem zasedanju jutri. Mislim, da to dejansko zdaj končno dokazuje, da obstaja potreba potem, da združimo sile in da pri, pri Nesemo rezultate, konkretne rezultate za naše državljane. Hvala. Ja, hvala komisarka za te pozitivne besede in zaključujemo. Najprej pa gospod Gžib. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Vsi vemo, da elektrika kot vir energije je nekaj zelo učinkovitega v vozilih. Uporaba primarne energije je veliko večja. Kot drugo, vemo, da podpora tega sektorja, sektorja čistih vozil, pomeni, da bo prišlo do sprememb v proizvodnji vozil. In to je tudi pomoč mestom in krajem v Evropi, ki si želijo ustrezne kakovosti zraka. Čisti promet lahko pomaga pri čistejšem zraku in tega si ljudje želijo. Naj podam en primer. V polskem mestu je nek profesor, ki rad teče teče že veliko let. In zdaj pravi, vem, da ni bilo prav, saj imam zdaj težave s pljuči. To kaže, kako imajo naši državljani respiratorne težave in zaradi tega prezgodaj umirajo. Tako da moramo preučiti, kaj lahko naredimo. Vedno več je mest v EU, v katerih se oblasti odločajo za omejitev dostopa vozil v mestno središče. Edina mesta, ki so dovoljena, so električna vozila. Razumem, kaj je rekel eden od poslancev, namreč, da gre tu za omejitve v državah članicah, ki jih uvajajo lokalni organi. Ampak glede na kontakte, ki jih imam z lokalnimi oblastmi, mesti, regijami, se je v posvetovanjih pokazalo, da si želijo sprijeti razširjene opredelitve brezemisijskih vozil in čistih vozil, tistih, ki so na vodiko pogon, na biometan in podobno. To omogoča tudi prilagoditev vozil za nazaj, torej vozil, ki so že na trgu. To so zelo pomembni elementi, ki smo jih eh, razvili v posvetovanjih s socialnimi partnerji, pa tudi proizvajalci, ter vsemi deležniki, zlasti z lokalnimi vladami. Oni so nam povedali, kaj pričakujejo od te nove zakonodaje. Ampak seveda gre tu za kompromis. Kompromis med tremi institucijami, parlamentom, svetom in komisijo svet je izrazil svoj splošni pristop. In menim, da evropska sredstva po 2020 bodo podpirala cilje te direktive. To je spodbuda tudi za tiste, ki se želijo vključiti v izvajanje te direktive. Hvala za sodelovanje. To pravim vsem, ki ste sodelovali, tudi vi, gospod predsedujoča. Nismo se vedno strinjali o vseh stvarih, ampak vedno smo verjeli, da delamo nekaj dobrega za naše državljane. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Kolegice in kolegi, zdaj se zahvaljujem Violeti Bulc za njeno delo želim vam več lep večer, zdaj pa komisarka Vera Jurova. Zdaj bomo razpravljali o poročilu Tadeuša Cviska in sicer o uporabi digitalnih urodij in postopkov na področju prava družb. Gospod Zvezka, imate minuto, imate štiri minute časa pani przewodnicząca! hvala lepa. droga pani. hvala lepa za besedo gospa predsedujoča gospa komisarka poslanke in poslanci. približuje se konec mandata ampak kljub temu nas čaka še kar nekaj pomembnih dokumentov ki jih je treba sprejeti tudi dokument z področja evropskega trga. Ulagatelji in podjetniki v Evropi pričakujejo od nas, da bomo ta zakonodajni akt sprejeli. Najprej bi se resnično rad prisrčno zahvalil komisarki Jurovi in njeni celotni ekipi. Mislim, da ste pripravili odličen predlog direktive. S tem smo bistveno skrajšali tudi čas, dela tako v svetu kot v parlamentu. Mislim, da smo se lahko tudi v miru pogajali v okviru trialoga. Hvala lepa tudi soporočevalcem, ki so prav tako zelo aktivno delali na tem predlogu. O čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o pravu družb? Tu gre za izjemno pomembno vprašanje z področja delovanja skupnega trga. Namreč pravo družb je nekaj izjemno pomembnega tudi z vidika digitalizacije. Ta direktiva nam zdaj daje nove možnosti, da registriramo podjetje tudi zahvaljujoč digitalnega gospodarstva, zahvaljujoč internetu. Precej presenetljivo je, da je ob samem koncu tega mandata ta predlog prišel na naše mize, čeprav smo se skozi celoten mandat ukvarjali z vprašanji digitalizacije. Ampak šele ob izteku tega mandata nam je uspelo začelo bolj intenzivno delati na vprašanjih, ki so povezane z digitalizacijo. Kljub temu pa je Evropska družba od nas pričakovala, da nekaj storimo s tem v zvezi. Enaka pričakovanja so imela tudi evropska podjetja. Kakšen je bil naš cilj? Mi smo želeli poenostaviti tako delo podjetij kot tudi administraciji. Do sedaj je namreč vladala zakonodajna oziroma pravna vrzel na tem področju. Premalo je bilo usklajevanja med delnimi sistemi, ki so sicer dokaj učinkovito delovali v nekaterih državah članicah. Zaradi tega je prihajalo pogosto do zamud v postopkih, do podvajanja, tudi do pravne negotovosti, naprimer, ko je šlo za registracijo podjetja v drugi državi članici. Vse to je potem eh, na koncu prineslo do precejšnje razdrobljenosti na trgu pa tudi ugotavljam, da so se podjetja naprimer odločala, da se ne bodo registrirala v drugi državi, ker se je to izkazalo za preveč kompleksno. Poleg tega so podjetja odpovedovala pogodbe oziroma niso sklepala novih pogodb v tujini. Zdaj pa nam je uspelo s to direktivo poskrbeti za to, da bo sam postopek trajal veliko manj časa, 5 do 10 delovnih dni največ bo trajala registracija podjetja pod pogojem, da bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki jih nalaga država registracije. Predložiti bo seveda treba vse potrebne dokumente, poleg tega bo potrebno izpolniti tudi vse pogoje, kot so bili predvideni v besedilu te direktive. Ti pogoji so namenjeni predvsem temu, da se izognemo kakršnim koli goljufijam oziroma da morebitne goljufije vsaj lahko odkrijemo. Danes govorimo o predlogu, ki bo zadeval veliko evropskih podjetij. Ocene kažejo, da je v Evropski uniji nekje 24 milijonov podjetij in 80 odstotkov teh podjetij so kapitalske družbe. V veliki večini gre za MSP-je. Kaj to pomeni? To pomeni, da si moramo prizadevati za to, da bomo tem podjetjem poenostavili življenje, kajti v tem trenutku so ta podjetja preveč obremenjena, tako finančno kot tudi upravno. Že prej sem povedal, da bo ta direktiva v prvi vrsti zadevala MSP, ampak vseeno bi se rad obrnil na komisarko Jurovo in ji povedal naslednje. Skoraj da šest let bo trajalo prehodno obdobje in po tem obdobju bodo določbe iz te direktive veljale za vse vrste in oblike podjetij. Še nekaj bi rad izpostavil, namreč posamezne države članice morajo med seboj sodelovati tudi, ko gre za izvajanje različnih vidikov te direktive. Kaj imamo v mislih? Predvsem kdo bo zasedal določeno funkcijo v upravi podjetja. Preveriti bo treba, ali določen posameznik sploh lahko zasede pomembno funkcijo v podjetju ali v upravi. O vseh teh vprašanjih se bomo nedvomno pogovarjali tudi v prehodnem obdobju. Seveda lahko trdimo tudi, da bo ta direktiva tu in tam kakšno stvar malenkost zapletla, ampak konec koncev bo ta zakonodajni akt državam članicam koristil in mislim, da se bodo države članice tega zelo hitro tudi zavedle. Prepričan sem, da se bodo tega zelo hitro zavedli tudi evropski podjetniki, zato vas prosim, da jutri podprete to besedilo v prvem branju. Tak navedem, Hvala lepa, zdaj pa komisarka Jurova. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, jutri bomo naredili korak več da, k temu, da približimo digitalna orodja evropskim podjetjem. In to ne delamo zdaj v zadnjem trenutku. Nova pravila bodo olajšala vodenje podjetij spletne oziroma internetne rešitve bodo zdaj na voljo vsem državam članicam države oziroma družbe, bodo lahko uporabljale digitalna orodja tudi čez meja, ne samo doma. Na ta način bodo pri novi podružnici ali pri novih podatkih lahko posodobile podatke preko interneta in to ob upoštevanju varnostnih standardov. Gospodu Tadevšu Cvetki se želim zahvaliti in tudi predsedstvom sveta za odlično sodelovanje. Komisija je zadovoljna z rezultatom. Zlasti politični dogovor o direktivi o digitalnih orodjih in procesih nadaljne pojasnjuje, da lahko države članice ohranijo svoje nacionalne sisteme, postopke in zahteve ob tem pa lahko vseeno omogočijo spletne rešitve za registracijo podružnic družb in za uložitev dokumentov. Kot pomembna varovalka pred goljufijami, direktiva tudi določa, da države članice lahko zahtevajo osebno zglasitev. Veseli me tudi, da so se so zakonodajni organi dogovorili uspeli dogovoriti o diskvalificiranih direktorjih. To je pomembna, pomemben korak v, pri bolj transparentnem poslovnem okolju in pri preprečevanju goljofi. Poslovni registri bodo na voljo brezplačno za vse deležnike, zlasti tistim, ki, lahko pravno, ki so lahko pravni zastopti, zastopniki podjetja. Komisija zato v celoti podpira kompromis, ki je bil dosežen med vsemi institucijami in se veseli jutrišnjega glasovanja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za e LS, gospod Rade, minuta in pol imate na voljo. Hvala lepa, predsednica. Gospa komisarka, gospe in gospe, gospe in gospodje, naj čestitam gospodu Cviški za ta sporazum in za dokončno oblikovano besedilo. To bo najbolj koristilo majhnim in srednjim velikim podjetjem. Pomankanje pravil na področju spletnega registriranja podjetij je povzročala nepotrebne stroške in birokracijo za tiste, ki so želeli vzpostaviti podjetje ali razširiti svoje delovanje v drugo državo članico. Nova pravila bodo olajšala registracijo DOO-jev. Zdaj lahko tudi dokumente posredujemo preko spleta in spletna registracija je zagotovo cenejša. Dokumente lahko vložimo in obdelamo hitreje. Spletna registracija pa ne pomeni, da bodo stroški višji. Edino načelo oziroma načelo samo enkrat je zelo pomembno. Podjetje mora zagotoviti te podatke samo enkrat. To bo res močno koristilo srednje, srednje velikim in majhnim podjetjem. Pravo družb zagotavlja veliko standardov za boj proti goljofijam in drugih pravil. Informacije o podjetjih bodo na voljo brezplačno, kar bo zelo koristilo našim državljanom. Hvala. Hvala lepa. Eh, Evelyn Rek. Spoštovana komisarka, spoštovani poročevalec z digitalizacijo prava Evropske unije, bodo lahko sedaj podjetja spletno vlagala svoja, svoje dokumente. Pogoji za to ostajajo v nacionalni pristojnosti. Soglasje moje skupine ni bilo dano od samega začetja. To pa zato, ker je za nas socialne demokrate eh, pomembno, da zagotovimo varovalke proti zlorabi. Če lahko neka, neko podjetje nastane v neki državi članici z klikom z miško, nočemo ustvariti slavnatih podjetij a la carte, niti ne želimo eh, pospeševati modelov, ki se sami želijo imenovati oziroma se, se izražajo kot eh, model Delaware. Zato čestitam komisiji, poročevalki, eh, poročevalcem v senci. In tudi naši poročevalki v senci, v katerega imenu danes govorim. Kaj ti rezultat je odličen in eh, ta predvideva, da je treba preveriti identiteto osebe, ki želi ustanoviti državo in kljub polni digitalizaciji lahko države članice zaradi osebnega interesa zahtevajo, da se oseba osebno zglasi pri pristojni uh, službi. Uh, To je pomembno zato, da spletna registracija ne bo postala eh, oaza za registracijo slamnatih podjetij. In da eh, tukaj bomo tudi registar in zahteve z registra še poživili in razvili. Treba pa je tudi uvesti pravila v državah članicah, ehm, Treba je preprečiti, da bi goljufi lahko goljufali naprej tudi v drugih državah. Prednosti naj koristijo. Oziroma, podjetja naj koristijo prednosti digitalizacije, Evropa pa ne sme postati one-stop uh, shop za podjetja, uh, ki želijo tukaj zlorabljati ugodnosti. Z dobrimi varovalkami in nadzorom morajo države članice zagotoviti, da se podjetniško pravo ne zlorablja. Zato eh, čestitke za ta hiter postopek, ki bo uspel ravno ob koncu mandata. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je Ralf Packet za EKR. Izvolite, imate minuto in pol na voljo. Hvala lepa za besedo. V Flandriji MSP-ji predstavljajo hrbtenico gospodarstva, saj ustvarjajo veliko delovnih mest in zagotavljajo delovna mesta za številne ljudi. To, da bomo olajšali registracijo zanje z digitalnimi orodji, je dobro, ampak zagotoviti moramo tudi pošteno konkurenco in to, da se to vzpostavi v katerikoli državi. Registracija mora postati čim lažja. In seveda je to pomemben del pomoči MSP-jem. Dejstvo, da se lahko podjetje vzpostavi preko interneta, lahko ustvari tudi možnosti za goljufije, vsaj tako pravijo nekateri. ampak varnost ustanovitve podjetja lahko zagotovimo na drugačne načine, naprimer z elektronsko identifikacijo ali skrsnej z naknadnimi kontrolami. Ustanovitev podjetja mora biti čim bolj olajšana. Ne samo, da bo to cenejše in lažje za podjetja, ampak bo koristilo tudi celotnemu gospodarstvu v katerem se ustanovi to podjetje. Ja, hvala lepa. Preden dam besedo Tadeušu Zvivki, da zaključi z razpravo, mor, lahko dam besedo komisarki. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za vse prispevke in vsa mnenja. In upam, da boste glasovali za kompromisno besedilo tega predloga. S tem zakonodajnim aktom dejansko vabimo evropska podjetja, da vstopijo v 21. Stoletjo, stoletje. To je korak v pravo smer, s tem delamo nekaj, kar je zelo koristno. Zdaj se lahko začnemo osredotočati na naša prizadevanja za zagotavljanje izvajanja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 kar je povedala. Tudi ostalim bi se zahvalil, ki so spregovorili v zvezi s to temo. Za nas kot zakonodajalce in za nas kot Evropski parlament je čisto naravno, da je večina evropskih podjetij poštenih. In zato predlagamo rešitve, ki njim lajšajo življenje v čisto običajni stvarnosti. In ta je danes digitalna. Seveda imamo tudi pri navadni registraciji goljufe. Ne moremo zdaj reči, da bo z digitalno registracijo teh goljufi več, zato ker lahko delaš prek interneta. Torej, še enkrat hvala lepa vsem, ki so tukaj prispevali eh, svoj prispevek k tem odličnem delu in sedaj pozivam svet, da države članice hitro postopajo pri izvajanju te direktive. Podjetniki v Evropi čakajo na takšne sodobne predpise in jih želijo imeti čim prej. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. S tem smo zaključili razpravo o tem poročilu, glasovali bomo jutri. Naslednje stvar na dnevnem redu pa je poročilo Evelin Regner o čezmejnem preoblikovanju v združitvah in delitvah. Najprej poročevalka. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Hvala lepa, spoštovana komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. To, kar je nam uspelo, je mejnik. Obseg in kompleksnost direktive je primerljiva z direktivo o varstvu podatkov ali um, tudi o eh, storitvah. V kratkem času smo uspeli združiti 110 predlogov sprememb institucij in pripraviti skupno besedilo. Zato se zahvalim izredno vsem udeležencem, komisarki, poročevalcem v senci, ekipi, a tudi svetu. Imamo nov zakon, ki velja za celo Evropsko unijo in ki regulira obširno mobilnost v, za podjetje eh, in tudi prinaša novo enotno, eh, enotne postopke za preoblikovanje združitev in delitve eh, podjetij. Da, vsako podjetje ima pravico, da ustanovi sedež v neki drugi um, dru, v neki drugi državi. Podjetja imajo pravico, da se selijo po Evropski uniji in to od njene ustanovitve. Ampak ta pravica nikoli ni imela okvira in ni imela pravil. Zato se je sodna praksa razvijala vedno brez nekih okvir. In to je potem omogočilo ustanovitev slamnatih podjetij. Uh, Eh, zame je bilo vedno pomembno ravnotežje in ravnovesje. Podjetja morajo imeti možnost, da uresničijo svoje pravice, ampak tudi delavci morajo biti zaščiteni. In sedaj smo najdli skupni imenovalec in naše zahteve so v novem besedilu uredbe. Bolje zaščita delavcev in delavk, če se podjetje preseli v drugo državo članico, je sedaj zagotovljeno. Poleg tega imamo tudi obvezujočo klauzulo proti zlorabi za preprečevanje naprimer eh, slamnatih podjetij. In Pravice delavcev in pa njihova soodeležba je zelo pomembna. Treba je prisluhniti delavcem, kadar gre za njihovo, ob, njihov obstoj in njihova dela. In nov člen omogoča, da se uh, Eh, tudi v prihodnosti um, upošteva pravica do obveščanja in posvetovanja z delavci in to v vseh postopkih, um, v vseh korakih postopkov. Poleg tega se uvaja pet novih pravic za delavce, kadar se podjetje preseli v drugo državo. Eh, konec je s tem, da delavci iz poročili zvedo o tem, da se njihovo podjetje seli. Eh, sedaj se jih bo vprašalo v zvezi z načrtom selitve in uh, podobnim in lahko tudi izrazijo svoje mnenje in komentirajo. In sedaj prvič imajo pravico, da dobijo temeljen odgovor uprave. Poleg tega se pojasni, da poleg nacionalnih svetov delavcev se eh, vključi v posvetovanje. Se vključijo v posvetovanja tudi eh, Evropski svetov delavcev in pa sveti delavcev družb SE zato da se lahko ščitijo njihove pravice. Zaščita delavcev in njihovega sodločanja je s tem izboljšana v predlogu. Eh, potem imamo tudi štiri leta zaščitne dobe eh, in tudi začne, eh, določeni so pragovi za ehm, pravice do soodločanja. Torej, rezultati našega dela so tudi posledica raznih eh, afer, kot je LuxLeaks in podobno, pa tudi eh, škandalov na področju zaposlitev eh, in neopravičenih napotitev. Ravno na področju prevoza in pa um, gradbeništva najdemo veliko zlorab napotitev. In tukaj se dogajajo zlorabe in sicer na hrbtu delavk in delavcev in pa davkoplačevalcev. Zato sem posebej Eh, ponosna na obvezujočo klauzulo proti zlorabi, ki se sedaj uvaja. Torej, pri sodišču je treba sedaj zaprositi oziroma uh, vlož, podati vlogo za um, selitev in sodišče mora v primeru dvoma tudi preveriti, ali se z prečkanjem meje kršijo nacionalni ali zakoni ali pa zakoni Evropske unije v zvezi z zaposlovanjem, z davki ali tako naprej, ali pa če se tukaj zasledujejo neki um, nezakoniti uh, in goljufivi cilji. In če se to ugotovi, potem lahko sodišče prepove zlo, um, selitev. Če torej želi neko podjetje uh, zlorabiti uh, svoj položaj, tukaj preselitev izkoristiti za to, da se izogne <clears throat> določenim davkom ali pravicam delavcem, potem se to lahko prepove. In eh, tu bo tudi za naknadno kontrolo eh, možno pokazati z obe. Če se bodo nezakonite prakse pokazale šele po preselitvi, potem lahko tudi organi eh, določijo kazni. Eh, in te kazni so lahko tudi odvračilne in precej visoke. Tako želimo preprečiti nastajanje slamnatih podjetij. Vidite, da je, torej, da je svežen zelo obsežen in zato velika zahvala vsem poročevalčem v Senci in tudi vsem ostalim, ki so se tukaj zavzeli za to, da smo lahko končno sprejeli tako obsežen svežen. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije komisarka Jurova. Beseda je vaša. Uh, uh, Hvala lepa. No, malo čustveno bom začela s tem govorom, saj je to moje zadnje plenarno zasedanje v zadnjih petih letih, sem jih imela kar veliko. In delali smo na številnih temah, tudi z gospo Evelyn Regner, s Pascalom de Grandesom in ostalimi. In vedno se mi zdi, da smo dosegli sinergijo politične volje, strokovnega znanja in zdravega razuma ter razumevanja tega, kaj moramo narediti. Menim, da je to dober primer, namreč ta svežen o pravu družb, ki je zelo kompleksen. In kot sem slišala od številnih, ki se na to spoznajo, veliko jih ni verjelo, da bomo uspeli to pripeljati do sprejetja. Zdaj smo na koncu zelo težke, ampak po mojem mnenju uspešne poti. Enotni trg Evropske unije omogoča veliko priložnosti za podjetja in družbe, da rastejo in da so mobilne. Predlog komisije se je odzval na pozive sindikatov in poslovnih organizacij, da uvedemo pravila na tem področju. In toplo se moram zahvaliti poročevalki Evelin Regme, Egner in vsakokratnim predsedstvom sveta za to, da smo prišli do konca tega zelo kompleksnega predloga. Veseli me, da sta parlament in svet našla pragmatičen predlog, način, kako izboljšati položaj družb. Zaradi te direktive bodo lahko na enotnem trgu podjetja lažje bila mobilna in zagotovljena bodo varovala in zaščite za delavce. Tako da pozdravljamo obvezujoč eh, značaj pravil o boju proti zlorabi. Komisija pozdravlja tudi določbe o pravicah zaposlenih, ki vključujejo številna vprašanja, ki jih je izpostavil Evropski parlament. Prak štirih petin za začetek pogajanj v vseh treh načinih čezmejnega sodelovanja, zavezujoč eh, značaj teh pravil, zagotavlja celovit svežen varoval novi člen o informacijah in posvetovanju poudarja in določa pravice zaposlenih v čezmejnem poslovanju, kar je tudi bistvenega pomena za ta parlament. Če se spomnimo, kako različna so bila stališča na začetku pogajanj, želi komisija čestitati poročevalki, in vsem sodelujočim za ta kompromis, ki vzpostavlja ustrezno ravnovesje ter izboljšuje sedanje razmere. Zdaj omogoča pravična pravila za vse, ki se ukvarjajo s čezmejnim poslovanjem in pravila ne bodo preveč zapletena v praksi in preveč obremenjujoča. Zato komisija v celoti podpira ta predlog in se veselimo jutrišnjega glasovanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem pred besedo predstavniku odbora ECOM, gospod Ludvigsson, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bil sem pripravljalec mnenja v odboru ECOM. Kot eh, pripravljalec mnenja sem pripravil naslednje mnenje. Zelo pomembno je, da zagotovimo jasna pravila, ki bodo tudi podjetjem omogočala, da se v Evropski uniji premikajo in delujejo. Dobro je, da imamo tudi pravila na področju boja proti dumpingu, imamo tudi pravila na področju sociale in obdavčitev. Zelo pomembno je, da pri čezmejnih preoblikovanjih združitvah in delitvah preverimo, da niso to vrstne dejavnosti namenjene zgolj temu, da se zaobidejo pravila na preomenjenih področjih. Mislim, da smo zelo dobro sodelovali tudi s svetom pri pripravi tega področja. Nova pravila bodo podjetjem na enotnem trgu tudi omogočila, da bodo lahko hitreje rasla. Istočasno pa nova pravila predstavljajo tudi veliko večjo in boljšo varnost tako za delničare kot tudi za delavce. Zelo pomembno je, da se čim hitreje dogovorimo. Izjemno pomembno je, da zagotovimo jasna pravila, ki veljajo na notranjem trgu, tudi ko gre za pravo družb. Izogniti se je treba vsem zlorabam, vsem goljufijam na tem področju. V nasprotnem primeru bodo namreč državljani prenehali zaupati v notranji trg. Zato je res pomembno, da s pomočjo tega zakonodajnega akta zagotovimo več pravičnosti na notranjem trgu. Predvsem pa je treba odpraviti slamnata podjetja. Eh, eh, Hvala lepa, zdaj pa besedo predajamo političnim skupinam, najprej gospod De Grandis Pascal v imenu ELS. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka Jourová, gospe in gospodje. Na začetku bi se rad eh, zahvalil svetu za izjemno trdo opravljeno delo. Hvala lepa tudi prijateljici čeprav je iz druge skupine Evelin Regner. Mi v skupini smo podpirali komisijo pri tej direktivi. Želeli smo, da bi pomagali podjetjem, zlasti MSP-jem, pri nadaljem razvijanju dejavnosti teh podjetij. Svet je vedno bolj globaliziran. Želeli smo sprejeti pravila, zato da ne bodo ogrožene pravice delavcev upnikov in tudi delničarjev. Zdaj smo spostavili nov zakonodajni okvir, v katerem zagotavljamo pravice vseh. Ta direktiva, gospe in gospodje, je zelo pomembna tudi z vidika tega, da je sodišče Evropske unije že sprejelo sodno prakso na področju združevanja podjetij in pravice do ustanavljanja, kot to opredeluje tudi člen 49 pogodbe o Evropski uniji. Vsako podjetje, ki se ustanovi v eni državi, se lahko preseli tudi v drugo državo, ne da bi to podjetje izgubilo svojo pravno osebnost, ne glede na to, ali v matični državi opravlja kakršnokoli gospodarsko dejavnost ali ne. Smo pa vključili na željo poročevalke in sveta tudi določbo z področja boja proti zlorabam. Ne želimo si, da bi podjetja zlorabljala sistem in notranji trg. Sam sem, kot ve gospa poročevalka, podarjal predvsem to, da morajo podjetja upravičiti kakršne koli združitve, delitve in preoblikovanja, če so prejela subvencije ali nepovratna sredstva. Če zapustijo državo, kjer so bila podjetja v prvi vrsti ustanovljena in se preselijo v matični državi, pa pustijo nič drugega kot odpoščene delavce, morajo seveda jasno argumentirati, zakaj so se sploh preselila. V Španiji smo imeli veliko opravka s tovrstnimi podjetji. Zelo pomembno je, da ustrezno zaščitimo notranji trg. Rezultat, kolegice in kolegi, ki smo ga dosegli, je pozitiven. Nismo omejevali pravice do združevanja in ustanavljanja. Želeli smo Evropo brez meja in mislim, da smo ustrezno prevzeli odgovornost na tem področju. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod De Grandes Pasqual. Za skupino SD besedo predajam kolegi Detjenu za dve minuti. Spoštovana predsedujoča, spoštovana komisarka. Z jutrišnjim glasovanjem bomo zaključili nevzdržno situacijo, v kateri so lahko družbe prestavljale svoj sedež